Če na glasovanje bo jutri opovdne. Naslednja seja bo jutri v torek o pol devetih zjutraj. Dnevni red je že objavljen na spletni strani Evropskega parlamenta kot ponavadi. S tem je današnja seja zaključena. Želim vam lep večer.